poslovnikom smo to zahtevo posredovali odboru za pravne zadeve. Prejel sem tudi zahteve skupin ELS, SND, Zelenih, e FDD in ENF eh, v zvezi z spremembami eh, in pa nominacijami v eh, odbore in pa delegacije. Ta imena bodo priložena zapisniku tega zasedanja. Če ne bo nobenih pripomp na ta zapisnik, bodo imenovanja veljale za.